pozabila sem se zahvaliti Ameli Sartori in režini Bastos. Poročevalka me je iz drugih dveh odborov, katerima sem tudi zelo hvaležna. Hvala lepa. Razprava je končana. O tem bomo glasovali jutri opoldne. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. To je čas za vprašanja komisiji. Prvo vprašanje je predložil gospod Parnjo, komisarjo Daljo in gre za prepoved trgovanja zdravili Mediator. Komisar, prosim. Commissioner, thank you. Well, thank you very much, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Dovolite mi, da spregovorimo o štirih sestavnih delih vprašanja. Prvo vprašanje je bilo, ali lahko komisija pojasni, zakaj ni bila sprejeta odločitev leta 1998 za prepoved eh, zdravili, trgovanje zdravili, ki vsebujejo Benflorex. Odgovor? Benflorex, o tem smo razpravljali leta 1998 in odbor za zdravila, ki se sedaj imenuje odbor za zdravila za človeško uporabo. Je o tem govoril, pa tudi EMEA je o tem govorila, pa tudi delovna skupina o farmakovigilanci. Odbor je menil, da je Ben Florex taka sestavina, da ga naj ne bi vključili v postopek ocene, ki je trajala na ravni Evrope glede določenih anoreksičnih agentov vsekakor pa smo se strinjali, da bo delovna skupina o farmakovigilanci preiskala vprašanje varnosti te sestavine. Marca 1999 je ta delovna skupina podala svoje sklepe. Zagotovili so, da ni tvegan za zdravje, vsaj večjih ne. Za zdravila, ki vsebujejo benfloreks. Nadaljne razprave v delovni skupini niso vodile do spremembe teh zaključkov. Drugo vprašanje, ali bi naj komisija ne bila opozorjena že zaradi prepovedi španskih in italijanskih oblasti? Odgovor. Italija in Španija nista odrekli tržno avtorizacijo za Benflorex. Prvič, ko je država resnično sprejela ukrepe za odzem avtorizacije. Za Benflorex je bilo leta 2009, ko je to storila Francija. V Španiji je bil server sam, ki je bil imetnik dovoljenja za tržene, ki je umaknil to dovoljenje leta 2003. Podobno je bil tudi server, ki ni zahteval ponovnega podaljšanja Eh, tega dovoljenja v Italiji. Proizvod je ostal avtoriziran v Franciji, na Portugalskem, Luksemburgu in Grčiji. Ben Florex je bil predmet razprave v delovni skupini o farmakovigilanciji, ki je delovala kot forum za države članice za izmenjavo podatkov glede farmakovigilance. Naj jasno povem, da je nadzor nad farmakovigilančnimi podatki in eh, sprejemanjem odločitev o nacionalni autorizaciji nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. Komisija samo izjemoma posreduje v teh primerih in eh, posredovanja so omejena samo na konkretne primere, ki so navedeni v zakonodaji. Komisija lahko začne eh, z oceno na evropski ravni za mejo v dveh primerih. Prvi, ko države članice spremejo drugačne nacionalne odločitve glede trženja in drugič, preden se doseže odločitev o odobritvi, suspenziji ali prepovedi od tržnega dovoljenja za trženje na določenem trgu. V primerih, ko se smatra, da so ogroženi interesi skupnosti. V tem primeru je bilo to na evropski ravni in glede na zaključke delovne skupine o farmakovigilanci in glede na to, da ni bilo sprejetih drugačnih odločitev strani držav članic takrat, kot odziv na razprave o delovni skupini. Tretje vprašanje. Zakaj je komisija čakala tako dolgo? Do junija 2010 preden je sprejela odločen sklep o trgovanju s to molekulo. Odgovor Šele leta 2009 je ena od držav članic, Francija, odrekla dovoljenje za trženje medijatorja na nacionalnem trgu. To je avtomatično sprožilo revizijo celotnega postopka, kar je vodilo do sprejetja komi odločitve komisije, ki je zahtevala od vseh držav članic, da prekličejo tržna dovoljenja eh, za zdravila, ki se bojo Benflorex. Zato moram izpostaviti, da je nova zakonodaja, ki smo jo sprejeli 15. decembra 2010 o farmakovigilanciji, uvedla nove določbe, kar se tiče MEJE, glede varnostnih vprašanj za proizvode, ki se avtorizirajo na nacionalni ravni. Ustvarili smo nove postopke na evropski ravni za oceno varnosti teh proizvodov, kar vodi do usklajenih ukrepov držav članic. In še četrto vprašanje ali bo komisija naročila Evropske agencije za zdravila dejansko res retrospe, retrospektivno raziskavo zadnjih 20 letih uporabe tega zdravila. Odgovor. Ne, komisija tega ni storila. Glede uporabe teh zdravil v zadnjih 20 letih, Številke in dokumentacija, ki so v francoskem poročilu, jasno kažejo, da je bila največja uporaba tega zdravila v Franciji. You, supplement... Hvala lepa. Kako bomo obravnavali dopolnjena vprašanja? Vse bomo združili. Zapomnite si, imate 30 sekund za dodatno vprašanje, potem pa bom prosila komisarje, da odgovorijo na vsa vprašanja v sklopu. Gospod Parnjo. Euh, euh, Hvala lepa. Zelo kratko vprašanje imam glede na odgovor komisarja Dalija. Zahvaljujem se mu za specifične odgovore. Govorili ste o tem, kar se je dogajalo leta 2003-2005. Laboratorij Servi je zahteval, da se to zdravilo umakne z trga v dveh državah, ki ste jih omenili. Leta 1999 to ni bilo zahtevano. Je pa se to zgodilo leta 1997 v ZDA torej na trgu, ki je tako velik kot je trg Evropske unije. Tukaj imamo pol milijarde državljanov. In potrebno je biti še dodatno previden, kar bi dovolilo, da bi tudi na evropski ravni imeli prave pristojnosti, da bi imeja, tudi komisija, lahko posredovali in bi se izognili temu, kar se je zgodilo v državah članicah in temu, kar se je zgodilo v Franciji. Še enkrat ponavljam. Dodatna vprašanja, 30 sekund, taka so pravila. Veliko vprašanj imamo, rada bi ustrezno upravila delo danes popovdne. Naslednji je gospod Tarabela. Gospod komisar, Mediator to je samo vrh ledene gore. Zakaj bi katerokoli zdravilo, ki je lahko usodno ali nevarno in je bilo umaknjeno z trga v določeni državi članice, še imelo možnost nastopati na drugih trgih? Zakaj odločitve EMEA in komisije niso zavezujoče za vse države članice? Gospod komisar, prosim. Uh, Postopki, ki so bili takrat veljavni, takrat torej o dogodkih, o katerih govorimo in ki sem jih omenil v svojem govoru, so bili taki, da je šlo za jasno ločevanje med državami članicami in organi EU. To ločevanje še vedno obstaja. In zato mislimo, da bi morali okrepiti naše postopke farmakovigilance. In mislim, da smo leta 2004 storili korak naprej, ko smo revidirali postopke glede farmakovigilance. In tudi v zadnjem dogovoru o farmakovigilanci ni bilo uvedenih veliko dodatnih ukrepov. Tudi na evropski ravni, zato da bi zagotovili, da bo katerikoli proizvod, ki je omaknjen z katerega koli trga, zasledovan tudi na drugih trgih in da se bodo sprejeli ukrepi na teh trgih. Takšne so razmere danes in naj vam zagotovim, da sem naročil svojim službam, da naj izvedajo stresni test tudi glede novih postopkov farmakovigilance iz nove zakonodaje, tako da bomo naprimer, na primeru medijator lahko videli, ali bi lahko postopke izboljšali in ali zadoščajo ti postopki, ki jih imamo. Tako da bomo resnično zagotovili, da ne bomo imeli kakšnih vrzeli, kjer ukrepi ne bi bili možni. Če bi se to zgodilo, bomo skušali razmere seveda popraviti tudi v sodelovanju z vami. Hvala lepa. Tako, naslednje vprašanje gospoda Beleta. Namenjeno je komisarju Pibalksu gre pa za prodajo naročnine za iPad prek Apple. Komisar, prosim. Eh, spoštovana predsedujoča, poslanke in poslanci. iPad je navedel, da bodo možne prodaje in naročnine samo prek Apple v spletne trgovine iTunes. Seveda pa bodo lahko prek svojih spletišč časopisi še vedno ponujali svoje naročnine. In eh, sedaj ne boč možno uporabljati ali pa da kot posrednika. Ali gre za kršitev konkurenčnih pravil Evropske unije, to je odvisno od eh, celega niza ekonomskih in pravnih elementov. Med drugim moramo preveriti, ali ima iPad eh, dominanten položaj na tem trgu. Meje tega položaja pa niso jasne. Sektor je še vedno precej nov in se hitro razvija, ker imamo tudi precej primerljivih platform in naprav, ki nudijo podobne funkcije. Nekatere podpirajo tudi spletne aplikacijske trgovine ker se popraševanje potrošnikov tudi razvija, je potrebno še nekoliko počakati. Ko bomo videli, kako deluje trg, bomo morali razčistiti vprašanje glede dominantnosti na trgu. Evropsko sodišče je to že opredelilo kot položaj ekonomske moči, ki jo uživa določeno podjetje, na tak način, da lahko preprečuje vzdrževanje učinkovite konkurence na določenem trgu. Obnaša se na neodvisen način od svojih konkurentov in strank in konec koncev tudi potrošnikov. Komisija pravi tudi, da ne vemo, da obstajajo alternativne aplikacijske platforme. Predvsej podjetij je že začelo s podobnimi aplikacijami ali pa bo prihodnje podobnimi kot je iPad. Tako da komisija sledi razvoju, kar se iPadove komercialne politike tiče, v tesnem sodelovanju z nacionalnimi konkurenčnimi organi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa spet sva dodatna vprašanja. Najprej gospod Belet. Eh, Hvala lepa, gospod komisar. Apple je danes dejansko sporočil, da bodo ponudili nov model za naročnike. Jasno pa je tudi, da še vedno izkoriščajo svoj dominantni položaj, da bi dobili tudi podatke o strankah, naprimer. In to je lahko še prav posebno škodljivo za založnike v Evropi in za medijski pluralizem. Zato bi rad vedel, ali ste pripravljeni storiti kaj neodvisno od tega, ali gre za dominantni položaj ali ne. In ali boste sprejeli kakšno pobudo na tem področju, ali bi se lahko povedali, kakšen časovni razpored je pred vami, gre za tedne ali mesece, preden bo komisija sprejela to pobudo. Hvala lepa. Semka. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Więc ja bym chciał, panie komisarzu, podziękować panu za zwiewkę. Ale... Mm, Hvala lipa komisarju za odgovor, vendar pa mislim, da niste odgovorili na eno ključno vprašanje namreč, ali si sploh lahko predstavljamo, kakšen tržni delež bi lahko imel nov proizvod Apple vaš odgovor je bil precej splošne narave. Dali ste, da si boste ogledali razmere. Vendar pa mi želimo vedeti, ali bo Apple postal dominanten na evropskem trgu. You, Hvala lepa, komisar. Da, potrebno je preučiti, ali bo Apple dominanten na položaju. Trg se razvija. Zato moramo resnično oceniti, kakšen je trg in kaj pomeni dominantni položaj v tem smislu. Mislim, da je prehitro govoriti o ukrepih strani komisije, dokler tega ne vemo. Če bomo imeli zelo veliko konkurenčnih predlogov in Apple pristop ne bo dominanten, potem seveda ne bo potrebno ukrepati. Kot sem že dejal, komisija nadzoruje razmere. Po konkurenčne pravo Evropske unije. Če bomo videli potrebo po nadaljnih korakih, jih bomo storili neodvisno. Ko bo pravi trenutek, ko bomo prepričani, da so ukrepi potrebni. Tako da ukrepi bodo sprejeti, če bodo potrebni. To vam zagotavljam. Hvala, sedaj prehajamo na naslednje vprašanje. Avtorica je gospa Andrej Kjene. Gre za zaščito naložb v okviru pogajanj EU-Rusija o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. 92 milijonov evrov je, bilo, eh, je bila vrednost menjave med eh, Evropsko unijo in Rusijo leta 2009. Kar zadeva energetski sektor, je takšen sporazum pomemben, zato da bomo ključna načela, za katera smo se dogovorili v preteklosti, uporabili tudi v sedanjih pogajanjih med Evropsko unijo in Rusko federacijo o novem sporazumu. Ustrezne določbe morajo vsebovati tudi varovalke za energetski sektor, zlasti pa ustrezen mehanizem za poravnavo sporov. Ta pristop ne bo prejudiciral splošne ga mnenja Evropske unije, da je eh, sporazum iz preteklosti še vedno veljavn za naše sodelovanje. Pogodba o energetski listini določa zavezujoča pravila o varstvu energetskega sektorja in se boje tudi določila o reševanju sporov na področju energetike. Evropska unija meni, da je nova uh, vključenost Ruske federacije v celotni pripravi pogodbe o energetski listini nekaj, kar je pozitivno in uh, mislimo, da bo tukaj Rusija odprta. Evropska unija torej uh, pozdravlja interes Evrop Rusije za zakonsko zavezojoči okvir ki bo zagotovil mednarodno, na mednarodni ravni varno skrbo z energijo. Pogodbo o energetski listini bo pravi kontekst za večstranska pogajanja o tem vprašanju. Hvala, komisar, sedaj pa gospa Andrej Kjene. Gospa predsedajoča, hvala, gospod komisar. Imam še dodatno vprašanje. V Evropskem parlamentu sedaj pripravljamo prihodnjo politiko investicije Evropske unije. Ko gre za Rusijo, dosti krat slišimo, da se širijo ruska podjetja na evropski trg, zlasti na področju energetskega sektorja. Istočasno pa se naši investitorji soočajo z ogromnimi težavami, ko hočejo investirati v Rusiji, zlasti na tistih sektorjih, za katere Rusija meni, da so strateškega pomena in to zlasti velja za energetski sektor. Kako bo komisija zagotovila spoštovanje načela vzajemnosti, ko gre za naložbe, eh, zlasti v okviru novega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju z Rusijo? Hvala. Drugih vprašanj ni, gospod komisar, izvolite. Mislim, da bo čez en teden kolegi se sestav z rusko vlado in tam bomo razpravljali tudi o politiki na področju naložb. Obe strani imata nekaj argumentov. Tudi Rusija trdi, da nekatere na njihove investicije niso več dobrodošle v Evropski uniji. Gre torej za tekoča pogajanja. Istočasno pa smo v lanskem letu ugotovili, da so se nekatera težka vprašanja v naših odnosih začela razreševati. Ruska federacija je že pripravljena bolj poglobljeno uh, razpravljati o takšnih odprtih vprašanjih. Kljub temu pa verjamem, da morajo ti odnosi biti zasnovani na sporazumu in Ta sporazum, o katerem sem govoril, bi moral zagotoviti zelo odločno eh, zaščito našim naložbenikom, tako da ne bomo imeli situacij, kot smo jih imeli v preteklosti, ko ena stran obtožuje drugo in obratno. Tu je neka nova politična dinamika, ki nam daje nekaj upanja, da bomo ta sporazum lahko dosegli in da bodo določbe v tem sporazumu zelo trdne. Kajti kot sem rekel, lansko leto je prišlo do temeljnega pozitivnega premika v naših odnosih. Hvala, komisar. Sedaj prehajamo na naslednje vprašanje gospe Jensen. To se nanaša na podporo Evropske unije svetovnemu skladu za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji. Komisar, izvolite. Predsedujoča, poslanke, poslanci. To je zelo relevantno vprašanje, vprašanju, ki je zelo uh, resno za uh, komisijo. Komisija odločno podpira svetovni sklad za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji. Sklad je že uspešen in nameravamo sodelovati s skladom, da bi odprto vprašanje razrešili čim prej, tako da bi lahko komisija bila eden največjih donatorjev sredstev v ta sklad. Podariti je treba naslednje problemi, o katerih je tukaj govora, niso nekaj, kar velja za celotni sklad, temveč gre za posamezne države in njihove probleme pri izvajanju. Gre za države, ki jim moramo vsi posvetiti veliko pozornosti, da bi se tem težavam lahko v prihodnosti izognili. Znano je dejstvo, da je urad generalnega inšpektorja svetovnega sklada eh, preveril uporabo 4,7 oziroma 8 milijard eh, milijonov evrov eh, in njihovo uporabo v konkretnih primerjih. Na ta način smo nenehno informirani o morebitni nenamenski porabi sredstev iz tega sklada. OIG je izdala ustrezno poročilo, ki je na, svetov, na svetovnem spletu svetovnega sklada na voljo vsem. Gre za poročilo o tem, kakšna je eh, politika delovanja eh, sklada, ničelna toleranca, kar zadeva korupcijo in podobne pojave. Torej, to poteka v skladu z finančno uredbo Evropske unije, vsi, ki iz eh, naših sredstev dobivajo finančno podporo, morajo spoštovati ta pravila. Poročilo iz novembra 2010, ki so ga revizori pripravili, kaže, da svetovni sklad spoštuje načelo delitve odgovornosti pa tudi eh, poročanje o upravljanju sredstvi za posamezne države. Torej, standardni protokoli in mehanizmi za nadzor so uveljavljeni za ustrezno porabo sredstev. Ampak revizori so ponudili več eh, predlogov za izboljšanje upravljanja sredstev sklada, poleg že obstoječe strategije za obladovanje tveganj. Moje službe na podlagi tega poročila sedaj razpravljajo o potrebnih spremembah za izboljšanje eh, reforme eh, in eh, za hitrejšo reformo svetovnega sklada. Druga misija revizorjev bo tudi potekala v prihodnosti, poleg tega bomo posamezne države obiskali in to bo dodatno poročilo. 27. januarja letos in na podlagi mm, poročila, ki sem ga dobil in videokonference z direktorjem Svetovnega sklada sem povdaril, da je nujno treba ukrepati, da mora Svetovni sklad na terenu izboljšati svoje delovanje. 2. februarja je sekretarjat Svetovnega sklada predlagal zunanjo revizijo mehanizmov nadzora, ki že veljajo v Svetovnem skladu. Torej, če odgovorim na vaše vprašanje, o tem, ali je komisija doslej storila dovolj za to, da bo sklad še naprej skladen s pravili o pravičenosti do sredev, sredstev EU, lahko odgovorim, da smo obvestili o naših pomislekih direktorja svetovnega sklada in da zaenkrat ne izplačujemo več svojih sredstev, dokler ne bomo eh, prišli do najnovejšega poročila o namenskosti porabe sredstev. Gre seveda za doseganje ciljev svetovnega sklada in za celo vrsto drugih pogojev. Komisija je določila kriterije, ki jih mora svetovni sklad začeti uporabljati, preden bo izplačala dodatne prispevke skledu. Tu je neke vrste preventiva, vsekakor pa ugotavljanje eh, goljufi in eh, nepravilnosti ne sme preprečiti pomoči bolnikom, ki jim je ta namenjena. Če bomo še naprej eh, zadrževali nadaljne plačilo s svetovnemu skladu, bomo seveda škodili posameznim bolnikom. Istočasno pa moramo tudi prisiliti posamezne države, ki so eh, prenehale plačevati svoja sredstva, da opravijo ustrezno revizijo. Če bomo ugotovili, da gre za goljofije, se bo treba z njimi ustrezno tudi soočiti. Hvala. Hvala, komisar. Za to vprašanje velja zelo vel velik interes. Samo avtorico in dve dodatni vprašanji bomo poslušali. Najprej gospa Jensen, potem gospod Kašman in potem še ena poslanka. Gospa Jensen. Hvala. Gospa predsedujoča, najlepša hvala tudi komisarju za njegovo podporo temu skladu, pa tudi zato, da odločno ukrepa proti neustreznemu delovanju tega sklada. Hvala, da se je resno lotil cele problematike. Še eno vprašanje, komisarju. V kolikšnem času ali roku mislite, da bo ta zamrznitev sredstev odpravljena? Ali drugače povedano, kako hitro bomo lahko našli rešitev za delovanje sklada. Nekaj ljudi je bilo prijetih zaradi goljufanja in kaznjevih dejanj, eh, postopek se je začel. Kdaj mislite, da bo ponovno vzpostavljen eh, tok eh, prispevkov temu svetu? Hvala, komisar. Ali mislite, da je svetovni sklad za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji pomemben? In Če je, potem bi bilo um, nezaslišano, da zaustavimo nadaljne financiranje zelo pomembnih projektov tega sklada. Pravite, da je treba okrepiti nadzorne mehanizme, ampak istočasno moramo obnoviti tudi našo zavezo, da bodo sredstva iz tega sklada še vedno na voljo tistim, ki so najbolj ogroženi zaradi AIDS-a, tuberkuloze in malarije. In na koncu ne smejo zaradi korupcije. Eh, plačati najvišjo ceno eh, tisti, ki naj bi dobili pomoč eh, iz tega sklada. To so bolniki za, za AIDS-em, tuberkulozo in malarijo. Malarijo, gospod Papa Nikolao. Hvala. Dokumenti, ki so na voljo, kažejo na naslednje kar zadeva ta svetovni sklad za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji, je Evropska unija v obdobju 2002 do 2010 prispevala svoja sredstva in več kot 900 milijonov naj bi ti prispevki bili. Govorili ste o vašem pristopu, komisar. Zanima pa me, ali proučujete ali upravljate ob, eh, posebno študijo o tem, da ugotovite, kakšna je poraba teh sredstev. Hvala. Komisar? Dve stvari je tukaj treba omeniti. Po eni strani je res treba ugotoviti, da je ta sklad opravil ogromno koristnega dela, zlasti za prizadete bolnike. Po drugi strani pa gre za javna sredstva, gre za javni sklad. In če gre za goljofanje v enem samem primeru, lahko to povzroči škodo uh, eh, stotinem tisočem ljudem. Treba je torej sprejeti ustrezne ukrepe, zlasti pa uh, na področju finančnega nadzora. Revizori so ugotovili, kje so problemi na ravni posamezne držav. Centralno uh, upravo smo dobro revizijsko obdelali in tukaj stvari dobro delujejo. Ko pa gremo na raven posamezne države, obstaja ogromno tvegan in posamezne države enostavno ne uporabljajo namensko sredstva. Če bo naslednje leto ugotovilo, se, da gre za nenamenskost sredstev, boste vi me a, eh, poklicali na odgovornost. Rekli boste, komisar, vedeli ste, da gre za goljofije, pa ste vendar še naprej izplačevali sredstva. Torej, če bomo to vprašanje v pol leta, torej do poletja, lahko razrešili, potem mislim, da ne bo veliko škode narejene delovanju tega sklada. Istočasno, pa bomo na ta način okrepili verodostojnost tega sklada in tudi eh, davkoplačevalci v Evropski uniji bodo bolj verjeli vanj. Hvala, komisar. Sedaj prehajamo na naslednje vprašanje, ki ga postavlja gospod Higgins komisarju Tajanju. Gre za oznako CE. So, when... Komisar, ko boste pripravljeni prosim, da spregovorite. Komisar, izvolite. Gospa predsedujoča, gospod eh, Higgins, oznaka CE je vidni del zelo pomembnega mehanizma, ki skrbi za dobro delovanje trga. Sprejem novega zakonodajnega okvira v zvezi s tem v letu 2008 je še povečal zanesljivost oznake CE, zlasti na treh področjih. Sistem izdajanja eh, oznak in certifikatov CE bolje deluje, potem nacionalni organi bolje nadzorujejo njegovo uporabo na nacionalnem trgu, pa tudi kakovoste dela proizvajalcev je na ta način doživela pozitivno spremembo. Tudi carinski nadzor bo sedaj treba okrepiti, tako da bodo samo tisti proizvodi, ki imajo ustrezno oznako CE, lahko prišli na naš trg. Imamo torej inštrumente za zaščito te oznake, verodostojnost te oznake narašča in povpraševanje po teh proizvodih se je povečalo tako na evropskem kot tudi na svetovnih trgih. Sedaj eh, odločno nadziramo uvažanje proizvodov, pa tudi domačo proizvodnjo, tako da malo proizvodov brez ustrezne oznake pride na domači kot tudi na svetovni trg. Zaradi Eh, zahteve Evropskega parlamenta komisija eh, organizira kampanjo ozaveščanja potrošnikov. Zlasti smo pri tem upoštevali tudi potrebe majhnih in srednje velikih podjetij. Cilj te kampanje ozaveščanja je podpreti zlasti malo gospodarstvo pri uporabi te oznake, tako da majhna in srednje velika podjetja razumejo, kako deluje ta mehanizem in kakšna je lahko prednost za njihovo poslovanje pri uporabi te oznake. Na ta način jih lahko bolje pripravimo tudi za eh, postopke na sodišču, ki jih eh, takšna podjetja sprožijo, kadar odkrijejo ponarejene proizvode oziroma oznake tudi v pogovorjih s tretjimi državami, z Merkosurjem, Latinsko Ameriko in Argentino, poskušamo zagotoviti, da bi tehnični model, ki ga uporabljamo za oznako CE v Evropski uniji, tudi oni spoštovali. Še naprej bomo iskali eh, možnosti, da tudi drugi upoštevajo naše eh, rešitve. Spomladi bom potoval v Latinsko Ameriko in eh, tudi ta tema bo na dnevnem redu srečan, ki jih bom imel za predstavniki vlad v Braziliji, v Čilu in v Argentini. Z vami skupaj naj še enkrat zagotovim, želim zagotoviti dobro delovanje tega mehanizma oznake CE in skupaj z vami hočem zagotoviti, da bodo države članice spoštovale svoje dožnosti na tem področju. Seveda vas bom redno obveščal o razvoju na tem sektorju. V komisiji bomo tudi z veseljem prisluhnili vašemu poročilu, ki ga Evropski parlament menda načrtuje za leto 2013. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Dve dopolnjeni vprašanji, najprej gospod Higgins, potem pa še gospod Teka. Najprej gospod Higgins, izvolite. Hvala, gospod komisar, za ta odgovor. Mislim, da je ta koncept zelo dober. Osredotočanje na potrošnike in gre za zanesljivost in kakovost proizvodov izdelanih v Evropski uniji. Vendar pa Eurostat ne zagotavlja nobenih informacij o tem, kako oziroma koliko je vreden ta simbol, ta oznaka CE za evropska podjetja in kakšna je raven ozaveščenosti o tem znaku. Mislim, da bi morali to bolje izkoristiti. Leta 2010 na sejmu v Hanovru ste izvedli obsežno kampanjo za dvigovanje ravni ozaveščenosti o znaki CE. Mislim, da bi se morali še bolj ozavestiti o velikem potencijalu te oznake. Hvala. Hvala, gospod Tikal. Hvala lepa. Govorili ste o konkurenčnosti Evropske unije. Pozdravljam vaša prizadevanja na tem področju. Moje vprašanje pa je, koliko odstotkov proizvodov na trgu Evropske unije ima oznako CE in koliko jih je bilo izdelanih na kitajskem. Hvala, izvolite, gospod komisar. Hvala za ti dopolnilni vprašanji. In hvala, da ste izpostavili kar nekaj problemov, ki skrbijo tudi nas. obstaja ponarejanje pravno oziroma zakonsko in nelegalno uvoženih proizvodov, zlasti elektrotehničnih proizvodov. In vemo, da na komisiji nimamo nobene policije, zato se moramo zanesti na preverjanja in nadzor opravljen v državah članicah ob vstopu tega blaga v Evropsko unijo. pa tudi pri trženju izdelka, ki je označen z oznako CE. Omenjena je bila kampanja in čez nekaj trenutkov se bom vrnil na vprašanje gospoda Higginsa. S to kampanjo smo želeli dvigniti raven ozaveščenosti o uporabi oznake CE, namreč, da obstaja neke vrste jamstvo, uh, če je izdelek označen s to oznakom. Naprimer v Rotterdamu si želimo preverjati igrače, ki prihajajo v Evropsko unijo preko tamkajšnjih pristanišč. Tam naj bi preverjali proizvode, ki prihajajo v Evropsko unijo z ladjami. Ker zadeva uporabo oznake CE, se strinjam, da bi se morale uporabljati veliko več. Smo šele na prvi stopni, naredimo pa lahko več in zato potrebujemo informacijske kampanje. Zato smo jo tudi sprožili. To je bil odziv tudi na prošnje Evropskega parlamenta. Še ko sem bil sam poslanec, se spomnim, da smo govorili o tem, da si želimo oznako CE, ki zagotavlja spoštovanje evropskih standardov in zakonodajnih aktov. Tu ne gre za oznako evropske kakovosti, ampak gre za samo certificiranje ali certificiranje strani tretjega organa, ki preveri, ali so bila nekatera pravila skupnosti spoštovana in upoštevana ali ne. Na predstavitvi pred kakšnim letom tukaj v tem parlamentu so nekateri poslanci želeli, kar bi bilo še več kot oznaka C, da bi imeli neke vrste oznako kakovosti. Nisem proti temu, ampak mislim, da moramo najprej razviti dobro rabo oznake CE, ki jo že imamo na voljo. Seveda lahko naredimo še več. Šele potem lahko začnemo razmišljati o nadaljnih in drugačnih pobudah. Najprej pa moramo zagotoviti, da bo oznaka CE v splošni rabi da jo bodo uporabljala vsa podjetja v Evropski uniji, zlasti majhna in srednje velika podjetja. Verjetno bodo potrebovali več informacij, preden začnejo to delati, ampak sam sem se zavezal o zaveščanju teh podjetij in hvala gospodu Higginsu že vnaprej za kakršnekoli pobude in predloge aktivnosti posameznih poslancev in poslank in dejavnosti komisije in parlamenta kot takega lahko združimo, zato da pridemo do skupnega cilja, da pokažemo, kako pomembno je uporabljati ta instrument. V svojem govoru sem že omenil, da je pomembno pritisniti tudi na države članice, da bolje nadzorujejo svoje meje in domače trge. Na ta način bi zmanjšali pojav ponarejenih vrst blaga in uporabo ponarejene oznake C. Na ta način pa bi zagotovili tudi, da se spoštujejo pravila skupnosti. Hvala. Hvala, gospod komisar. Nekateri so podprežljivo čakali na nadaljevanje razprave, ampak naj vas spomnim, da je precej pozno. Zato predlagam, da naslednja tri vprašanja obravnavamo skupaj. To so vprašanja za komisarja Tajanja in da omogočimo do, samo tri dopolnilna vprašanja. Potem pa se bomo obrnili še na komisarja Ševčoviča. Najprej vprašanje gospoda Papa Nikolaja glede neenotnosti podjetniškega okolja v državah članicah, tega bi obravnali skupaj z vprašanjem gospoda Kravlja o malih in srednjih podjetjih in vprašanjem gospe Harkin o podjetništvu v državah, ki izvajajo stroge varčevalne ukrepe. Ne želim biti nevljudna, ampak prosim vas, da se držite časa, ki vam je odmerjen. Bene, presidente, cercherò di... Hvala, gospod predsedujoča. Seveda se bom poskusil držati tega in poskusimo biti krat in jedrnat. Komisija podpira podjetništvo, zato se zelo zanimamo in želimo izboljšati poslovno okolje zlasti za majhna in srednje velika podjetja in želimo olajšati njihov dostop do trgov tretjih držav. Ta tri področja so za nas prednostna naloga. V naslednjih nekaj dneh bomo še zlasti podrobno preučevali revizijo akta o malih podjetjih in, si, in sicer v luči prednostnih nalog strategije 2020. Tudi nacionalne ukrepe bomo vsi podprli. Vsi smo vključeni, tako države članice, organizacije, delodajalce, Vsi spremljamo rezultate, ki so bili doseženi. S tem želimo zagotoviti, da bodo načela zapisana v aktu o malih podjetij spodbujajo podjetništvo in da se bo to izvajalo na ravni Evropske unije in na nacionalni ravni ob upoštevanju majhnih podjetij. Pripravili smo besedilo, ki bolje upošteva oceno vplivov oziroma učinkov politik glede na omejitve, s katerimi se srečujejo majhna in srednje velika podjetja. Pri reviziji akta o majhnih podjetjih bomo ustavili tudi določbe o testih, ki se bodo uporabljali za to, da se preverja, ali so ocene učinkov ustrezno izvedene. Enak pristop bomo upoštevali tudi pri postopkih odločanja na nacionalni ravni. Zmanjšati želimo birokracijo in zmanjšati neenotnost in neenakosti med podjetji. Želimo si konkretnih ukrepov, kot je e-uprava ali e-vlada in vse na enem mestu. Spodbujali bomo izmenjavo dobrih praks med komisijo in nacionalnimi upravami. Izboljšati želimo tudi čezmejne aktivnosti storitev vse na enem mestu. Tu je tudi program Erasmus za mlade podjetnike, ki daje dobre rezultate in veselimo se tudi dobre pravne podlage za to, da bi to preoblikovali iz pilotnega projekta v stalni program. Nameravamo vesti tudi konkretne ukrepe za spodbujanje ženskega podjetništva. 250 ženskih ambasadorjev imamo v naši mreži po vsej Evropi in upamo, da se bo ta številka še povečala v prihodnje. Tudi mentorske aktivnosti za podjetnike se opravljajo v državah članicah. Pomagati želimo majhnim in srednjim velikim podjetjem pri izvažanju in lani smo izvedli tudi širok javni posvet z namenom pripraviti ukrepe, ki bi pomagali in spodbujali majhna in srednja velika podjetja. Dogovoriti se moramo o smernicah za podporo MSP in zagotoviti moramo učinkovito rabo javnih sredstev, ki so na voljo. Že doslej smo smo dobili kar precejšnje izkušnje pri pomoči majhnim in srednje velikim podjetjem pri izvozu, naprimer v Kitajsko. Tudi evropsko-indijske sodelovalne aktivnosti so obrodile dobre sodove. Delati pa moramo na podlagi študije, ki jo odobrava tudi parlament in na podlagi te študije bomo ugotovili, kako lahko še spodbudimo dejavnosti majhnih in srednjih velikih podjetij v tretjih državah. V aktu o majhnih podjetjih je komisija izkoristila podpor, finančno podporo parlamenta za spodbujanje izvoza majhnih in srednjih velikih podjetij v, na Kitajsko in tudi v Indijo. V Indiji sem bil, oziroma na Kitajskem sem bil na otvoritvi enega od centrov za pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem in tudi v kratkem se bom udeležil podobnih dogodkov. Daniel Kaje, direktor generalnega direktorata za podjetja, skupaj bova spremljala izvajanje akta o majhnih podjetjih, V dokumentu, ki ga bo odobrila komisija, bomo zaprosili vse države članice in njihove vlade, naj imenujejo osebo, ki bo zadolžena samo za nadzor oziroma spremljanje izvajanja akta o majhnih podjetjih na svojih ozemljih, na svojih, v svojih državah. In upamo, da bomo k temu pritegnili čim več regij in držav v Evropski uniji. Tri dopolnilna vprašanja. Najprej, gospa. Gospod Pavnikov. Hvala lepa. Seveda bi si želeli, da bi bili še bolj ambiciozni. Svet za konkurenčnost leta 2008 je dejal, da je potrebno skrajšati določene roke pri podjetjih. In komisija je želela sedaj to preveriti. Sedaj po nekaj letih vidimo, da traja še vedno različno dolgo za eh, ustanovitev podjetja v določenih državah. Vsi se strinjamo, da je podjetništvo pomembno za razvoj in rast. Kako pa bi lahko komisija poenostavila postopke in vodila do tega, da bi lahko postopke poenotili? Crowley. Gospod Kravli. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej helpdesk na kitajskem. To je odlična ideja. Zlasti za sektorje, na katere se to nanaša. In kot drugo, zamisel o storitvah vse na enem mestu, se mi zdi res dobra, vendar pa bi jo lahko še bolje uporabljali v tako imenovanih državah BRIC, v Braziliji, v Rusiji, v Indiji, na kitajskem. In tretjič, model, ki je doslej najbolje deloval, je bilo sodelovanje med Evropsko unijo in Japonsko. Tudi kar zadeva naložbe. Mislim, da bi morali slediti temu vzgledu. Hvala. Gospod komisar, mislim, da je moje vprašanje nekoliko drugačne. Gre za države, ki izvajajo stroge vrčevalne ukrepe. Ključnega pomena je to. Majhna in srednja velika podjetja potrebujejo posojila in iz različnih razlogov zdaj teh ne dobivajo. Včasih majhna in srednja velika podjetja preprosto ne želijo preveč tvegati. In moje vprašanje v tem kontekstu je, ali se predlagajo nekateri dodatni ukrepi kot eh, za, za mikrofinanciranje teh podjetij. Hvala, gospod komisar, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. No, veseli me, da je vprašanje majhnih in srednje velikih podjetij v središču razprav tega parlamenta že drugi zaporedni dan. Včeraj smo prav tako govorili o podobnih stvarih in tudi o tem, kako je lahko financiranje skupnosti del osmega okvirnega programa, s tem bi pomagali majhnim in srednje velikim podjetjem. Kot sem povedal že včeraj, podpora za MSP zame predstavlja prednostno nalogo. In kot prvo, ne smemo zanemariti dejstva, da so ta podjetja bistvenega pomena za izhod iz krize. V strategiji 2020 smo v središče postavili razvoj gospodarstva, pravo ekonomijo. In srce gospodarstva so prav majhna in srednje velika podjetja. Tudi družbeno gledano lahko ta podjetja igrajo pomembno in odločilno vlogo, saj bodo ustvarila nova delovna mesta. Tudi pri prestrukturiranju večjih industrij se lahko pojavijo majhna in srednje velika podjetja in zato jim moramo omogočiti boljšo konkurenčnost, to pomeni inovativnost. Biti konkurenčen pa pomeni tudi imeti dostop do kreditov, do posojil. Zahvaljujoč parlamentu smo odobrili in sprejeli direktivo o poznih plačilih, o zamudah pri plačilih. In veseli me, da bodo države članice v roku 24 mesec, mesecih začele izvajati to direktivo in to pravilo, ki se zdaj mora uporabljati po vsej Evropski uniji. To pomeni, da bo kakšnih 180 milijonov evrov krožilo po Evropski uniji in to bo v korist majhnih in srednje velikih podjetij. V dokumentu parlamenta o politikah za MSP in skupno kmetijsko politiko in tudi v forumu za financiranje MSP. Je komisija aktivna in mi moramo preučiti te težave, kar zadeva financiranje. Londonska borza je prav tako sodelovala pri tej pobudi in to ne sme biti presenečenje. Združeno kraljestvo močno podpira financiranje majhnih in srednje velikih podjetij in jih želi spodbuditi. Želimo si spodbujati pravo gospodarstvo. Jaz si bom prizadeval za še nadaljne spodbude majhnim in srednjim podjetjem, tudi za kar zadeva tvegani kapital. V forumu za financiranje si bomo pogledali ta vprašanja tudi skupaj z Evropsko investicijsko banko in drugimi finančnimi institucijami. Zagotoviti moramo, da bo financiranje na ravni Evropske unije lažje. Pripravljamo osmi okvirni program. Nekaj rezultatov v povezavi z MSP že imamo na voljo. Včeraj smo že povedali, da smo se močno borili za to, da bi dosegli te dobre rezultate, za to, da bi to koristilo majhnim in srednje velikim podjetjem. Tudi direktiva REACH je bila prevedena v vse jezike, zato da naj bi to spodbudilo majhna in srednja velika podjetja. Želeli smo doseči vsa podjetja. Tudi v Bruslju sem imel kar nekaj sestankov z odgovornimi v italijanski vladi, z odgovornimi za mikrofinanciranje. Mislim, da je italijanski primer dober in da lahko razširimo dobro prakso med različne države članice na tem področju. To bi bilo namreč koristno izvajati obstaja pomankanje poenotenosti in tukaj moramo pritisniti na države članice zato, da zagotovimo, da bo čim manj birokracije. Veliko govorimo o evropski birokraciji, ampak veliko krat države članice dobro tekmujejo z nami. Predvsem pa moramo misliti na naše državljane. Države članice morajo prav tako uporabljati in izvajati teste, ki jih že začenja uporabljati in izvajati komisija. Glede akta oziroma listine o majhnih podjetjih, pa lahko rečem, da bom obiskal številne prestolnice po Evropski uniji in pozival države članice naj pospešijo izvajanje vseh upravnih ukrepov povezanih s tem. Se upravičujem, gospod komisar, ampak res nas priganja čas. Ja, se upravičujem, ampak to se mi zdi tako pomembna tema, tako sem ji predan in zavezan, da sem želel predstaviti več podrobnosti in zato sem govoril tudi nekoliko dlje. Se upravičujem. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa prvo vprašanje za komisarja Šivčoviča in upamo, da bo odgovor precej hiter. Vprašanje gospe Blinkevičute glede strategije komisije na področju enakih možnosti. Gospod Čevčovič, ko boste pripravljeni, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Veseli me, da, sem, da mi je bilo zastavljeno to vprašanje, kajti imam dobre novice. Prvič je komisija sprožila to novo strategijo enakih možnosti. Vemo, da moramo nadaljevati s to politiko. To je šele prvi korak. Ko gre za število žensk v srednjem in višjem menedžmentu, moramo narediti še veliko. Tu gre za strategijo od leta 2010 do leta 2014, do konca mandata te komisije. Upamo, da bomo dosegli rezultate, kjer bodo ženske predstavljale 25 odstotkov višjega menedžmenta, 30 odstotkov srednjega menedžmenta. Želimo si povečati število žensk na vodstvenih položajih. Nadaljevati si želimo s temi prizadevanji. Metoda, ki jo bomo uporabljali, bo nadomeščanje tistih, ki se upokojujejo z ženskami. Kar 40 odstotkov žensk eh, si želimo na ta način zaposliti v višjem menedžmentu in podobno število tudi srednjem, na srednjih vodstvenih položajih. Če odgovorim na vaše vprašanje, preveril sem, kakšno je stanje v drugih institucijah in ugotovil sem, da je stanje v parlamentu precej dobro. Številke so naredile name precejšen tis. Na svetu so rezultati nekoliko drugačni, ampak najboljši način, kako naprej, je, da nadaljujemo z našo politiko izmenjav dobre prakse in da si izmenjujemo izkušnje glede izvajanja naših politik. Vodje naših administracij, tudi naši generalni sekretarji redno razpravljajo o teh vprašanjih in izmenjava dobrih izkušenj in dobrih praks bo prinesla rezultate v vseh institucijah Evropske unije. Hvala lepa. Da ačiū ponia komisarė už geras naujienas sveikinu kad Pozdravljam ta napredek glede žensk pri komisiji, vendar pa sedaj dodatno vprašanje. Kaj menite, koliko časa bo komisija potrebovala za to, da bi prišli od 25 do 30 odstotkov žensk eh, v srednjem in višjem menedžmentu? pa da bi prišli do višjih številk, do znatno višjih. Koliko časa bomo potrebovali za to? Niste pa čisto natančno odgovorili na moje vprašanje, kakšno je vaše mnenje kot komisarja glede strategije za enakost moških in žensk in za enake možnosti moških in žensk pri zasedbi dobrih pozicij v vseh institucijah EU. To bi bil dober primer tudi za zasebni sektor. Mulțumesc, doamnă președinte. Hvala lepa, Tikao. Aș dori Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj razširim vprašanje kolegice in poprašam komisarja potem, ali obstaja podobna strategija enakih možnosti tudi v drugih evropskih institucijah, pa tudi za osebe iz novih držav članic. Hvala lepa, komisar, prosim. Hvala lepa za dodatno vprašanje. Strinjam se z vami. Številke se zdijo ne dovolj ambiciozne. Vendar pa res je tudi, da ko smo začeli s politiko enakih možnosti, pri komisiji leta 1995 smo uspeli povečati navzočnost žensk v najvišjih položajih za petkrat. To pomeni, da je sedaj petkrat več žensk na teh položajih kot prej. Seveda pa je bila raven takrat zelo nizka in moramo vedeti tudi, kakšno je zrače v Evropi. In to je tudi del odgovora na drugo vprašanje. politika za ustvarjanje pogojev za enake možnosti, ne samo v drugih institucijah, pa tudi v državah članicah, morajo biti izboljšane. Najprej moramo ustvariti ustrezne pogoje za ženske, da bodo resnično lahko delovali na teh visokih položajih. To pomeni um, prožen delovni čas, eh, ustrezne zmogljivosti za varstvo otrok in tako dalje da jim bo omogočilo zasedati te visoke položaje. Seveda pa mislim, da bomo potem postopoma dosegli visoke standarde v evropskih institucijah. Vidite lahko različne ravni zagotavljanja teh ravni v državah članicah. Zato moja kolegica, podpredsednica Reding, predlaga strategijo, ki bi jo imenovali enakost med moškimi in ženskami v vodstvu podjetij. To je delovni dokument, o katerem se bomo pogovarjali čez dva meseca eh, z voditelji podjetij, potem pa se bodo začela javna posvetovanja. Česa se bomo naučili iz tega, ali bi naj šli prek obvezujočega kotnega sistema, ali morda bi naj izbrali sistem, kjer bi komisija skušala ustvariti boljše ozrače in podjetniške spodbude za tiste podjetja, ki bi izpolnevala cilje zaposlovanja žensk, mislim, da bi potem tudi izbrali ustrezne rešitve. Hvala lepa. Komisar, se opravičujem, da ste toliko časa čakali. Opravičujem se tudi našim tolmačem. Sedaj bomo končali s temi vprašanji. Na tisto vprašanje, na katero nismo odgovarjali, bomo dobili odgovore pisno. Konec je časa za vprašanja. Gospod Kelly samo pripomba. Veliko poslancev se strinja z nami. To ni osebna pripomba. Gre za organizacijo časa za vprašanja. Nihče ne ve, koliko vprašanj bo prišlo na vrsto, koliko dodatnih vprašanj, kako dolgi bodo odgovori in ali bomo prišli na vrsto ali ne. To ni zadovoljivo. Srečal sem se z baronico Latford, uro zamuja za večer, na večerjo, ker je mislila, da bo prišla na vrsto. Tudi sam sem računal na to in sem zavrnil povabilo na večerjo. Mislim, da bi poslancem morali povedati, koliko vprašanj bo prišlo na vrsto, da bodo lahko uskladili svoj urnik. Vem, da je težko odgovoriti na to, vendar pa, če bi želeli pisan odgovor, bi lahko poslali elektronsko sporočilo od doma in bi potem dobili odgovor na to elektronsko sporočilo. To želim povedati. Nič osebno proti vam, dobro predsedujete, vendar pa to me moti. Hvala lepa, gospod Kelly. Naj povem, kot ena podpredsednic odgovornih za čas za vprašanja, me skrbi, da se kot institucija s komisijo nismo premaknili do tega, da bi spolnjevali medinstitucionalni dogovor za izboljšavo časa za vprašanja. Veseli me, da je z nami komisar Ševčovič in je videl težave iz prve roke. In upam, da bomo morda prišli do nove dinamike, da bi dejansko začeli spolnjevati pogoje iz medinstitucionalnega sporozuma ki smo ga izpogajali. Hvala lepa, gospod Kerry, da ste spregovorili o tem. Še enkrat se zahvaljujem našim tolmačem. Sedaj pa prekinjamo za 7 minut do 21. ure. Hvala lepa.